le train de Paris était à l'heure. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Dobro jutro sem skupaj, dragi kolegice in kolegi. Danes imamo kar precej glasovanja na dnevnem redu in pomembne teme. trenutno nas je kar štirikrat več kot včeraj popovdan, ampak tudi včerajšnji popovdan je bil zelo zanimiv. Imam predlog za spremembo dnevnega reda. Gospa Rovana Plamp je prosila, da o njenem predlogu glasujemo po prvem, torej po številko 112. Torej, to bi bila številka 13 na dnevnem redu, ker mora na odbor za okolje oziroma za poslovanje, da bi predstavila še drug um, predlog. Torej, da bi za 7 vključili 13, potem pa nadaljevali z 98. Vidim, da nihče nima nič proti, zato bomo pomagali kolegici, da lahko dela tudi v drugem odboru. Vsi ste prinesli svoje glasovalne kartice zagotovo bomo imeli tudi poimenska glasovanja. Če ne, pa kar hitro pohitite in prinesite kartico. So, kleine sekunde. And milk. So, dann geht's also los. Äh, Top 7 Universität. Dobro, potem sedma točka, univerzalna storitev in številka za klic v sili 112. Poročevalec je Jose Manuel Fernandez in bomo kar začeli z glasovanjem. Predlog spremembe 1. Hanu Takola, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 2 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 3 za. Proti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 proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, tudi sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa končno glasovanje elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 56 za, 1 proti, brez vzdržanih glasov. Čestitam poročevalcu Fernandesu. Čestitamo za številko za klic v sili 112, ki bo zagotovo pomagala številnim ljudem, da, da bomo imeli samo eno številko, ki jo lahko pokličemo. Potem pa, kot rečeno, bomo sedaj nadaljevali s 13. točko dnevnega reda, prednostne naloge glede energetske infrastrukture za leto 2020 in pozneje. Ehm, Poročeval Karovana Plamp glas, bomo glasovali. Predlog spremembe ena, Gerben Jan Gerbrandi. Če ne? Kaj pa je? Uhum, e LS še deli glasovalne sezname, bomo počakali. Ja.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 So, es sieht so aus, als ob alle ihre Dobro, kot kaže, so si dobili svoje volilne liste in torej lahko začnemo z glasovanjem. Začeli bomo torej s prvim predlogom sprememba Gerbenja in Gerbrandi, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Številka 2, za, proti, zdržani, sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti, Zdržani, sprejeto. 9 z 8 bomo preverili. Ele se ima enega preveč. Dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. Številka 8 zavrnjeno. 9 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržani, preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, zdržani, sprejeto. 22 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverimo, dobro. 22. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 24 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 25 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 26 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 26 za. Proti vzdržani, zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 b za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, tudi sprejeto. 31 za, proti, zdržani, sprejeto. 33 za, proti, zdržani, sprejeto. In smo že pri končnem glasovanju. O tem poročilu glasujemo. Konec glasovanja. 56 za, 3 je proti, 1 vzdržan. Čestitke poročevalki Rovani Plam. In želim veliko uspeha v odboru za zaposlovanje. Hvala tudi sekretarjatu, ki pripravljajo glasovalne liste in ki so že opravili veliko dela Potem pa nadaljujemo z točko 8. In glasovanju o našem poročilu. Analiza možnosti, da se preseže ciljno 20 odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter ocena tveganja selitve industrijskih virov toplogrednih plinov. Poročevalec Bas Aikot. Imamo prošnjo tudi za poemensko glasovanje, kar je tudi možno v skladu z poslovnikom in sicer pri predlogi sprememb 2 in 2a. Zanima me, če je kdo proti, da poemensko glasujemo. Torej, ena četrtina se more, uh, mora ostati, 16 eh, si mora potrditi, da si to želijo. To je več kot 16. Hvala lepa. Torej, poimensko glasovanje je sprejeto. Torej, začeli bomo z kompromisnim predlogom 1. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog 2. Ta je sedaj poimensko, torej poimensko glasovanje. Konec glasovanja. 53 za, 7 proti, 1 zdržan. Sprejeto. Potem pa imamo tukaj konzoliderni predlog spremembe 1. Je to 2a? to je 2a, torej je tudi tu pomensko glasovanje o konsolideranem predlogu 1. Glasujemo. Konec glasovanja. 36 za, 27 proti, brez vzdržanih glasov sprejeto. Potem pa kompromisni predlog 3, kdo je za? Proti vzdržane sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržane sprejeto. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržane sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržane sprejeto. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržane sprejeto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 vzdržani, sprejeto. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, zdržani, sprejeto, 16 za, proti, zdržani, sprejeto, 17 za, proti, zdržani, sprejeto, 18 za, proti, zdržani, sprejeto, 19 za, proti, zdržani, tudi sprejeto, 20 za, to nam bo bistveno olajšalo delo, kajti sedaj gremo kar nekaj strani naprej, ker bomo lahko, ker smo sprejeli toliko kompromisov. Pri meni se nadaljuje na strani 11. In sicer odstavek 2a novi, predlog spremembe 98, Sabine Wils. In sicer glasujemo po delih, kdo je za prvi del, kdo je proti, zdržani, zavrnjeno, kdo je drugi del za, oziroma to sedaj ni več pomembno. Nadaljujemo za predlogom spremljo 101, ureste rosi, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno, 102 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 103 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 104 za, proti, vzdržani, bomo preverili 104. en LS preveč. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 27 proti 34. 105 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 106 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 107 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 108 v več delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, tudi sprejeto. 109 za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednja stran, 5a, 118 v podeljih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, tudi zavrnjeno. stavek 5a, novi amandma 121, a zaveslund gre v podeljih prvi del za, proti, zdržani, zavrnjeno, drugi. Potem enako 122 in 123 sta enaka, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 126 za, sproti, vzdržani. Bomo preverili. 126 preverjamo. Konec glasovanja. Ja. Čisto na tesno zavrnjeno. 124 za. proti. Tudi to moramo preveriti, 124. Glasujemo. Konec glasovanja. Tukaj pa ravno obratno, čisto na tesno sprijeto. Dva kolega pa sta brez kartice tako da ne vemo točno. 125 odpade. Nadaljujemo z 128, kdo je za, proti, stržani, sprejeto. 129 za, proti, stržani.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 preverjamo. 136 preverjamo. En LS preveč. Še vedno. Dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. 135 v več delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Preverjamo 135 prvi del. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del za. Ne, drugi del odpade. 134 za. proti, zdržane, sprejeto. 132 po delih, prvi del za, proti, zdržane, sprejeto. Drugi del od 132 za, proti, zdržane, sprejeto. Proti. Zdržani sprejeto. Sto sedemintrideset za. Proti. Zdržani zavrnjeno. Sto osemintrideset. Gospod Šnelhač želi preveriti 137, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 138 prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 139 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 140 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 141 za, proti, vzdržani, sprejeto. 142 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 143 za, proti, vzdržani, sprejeto. proti, zdržani, preverjamo, 143. Konec glasovanja. To moramo ponoviti, ker je v zadnji sekundi imel EPP enega preveč. Torej še enkrat glasujemo. smole, bi bilo lepo. Spet en LS preveč. Dobro. In rezultat je isti, torej zavrnjeno. Dobro, 144, on sva zgrostet, kdo je za? Za, proti, zdržanje, sprejeto. Zdržanje. 145 za, proti, zdržani, sprejeto. 146 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 149 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 148 za v več delih. Prvi del za proti zdržani zavrnjeno. Drugi del je brezpredmeten. 147 za proti zdržani sprejeto. 150 v, del, v delih, prvi del za proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. 152 je brezpredmeten, 151, prvi del, proti, zdržani, zavrnjeno. 153 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Potem paragraf 10a, novi, 164 in 165, kdo je za te dva predloga sprememb. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 100, preverjamo, dobro, preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 166 za proti, zdržani zavrnjeno. 167 z ustnim predlogom spremembe za, proti, zdržani. Ni čisto jasno, nisem. Torej bomo preverili 167, odglasujemo. ILS eden preveč. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 168 za. Aha, ne, zavrnjenje, torej moramo glasovati o izvednem besedilu pri 167 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo tudi to. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dobro. Ne dvigujete vsi rok. 168 za. proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 1, kdo je za ITRE 1, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 2, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. ITRE 4, ITRE 3 za, proti, zdržani, zavrnjeno. ITRE 4 za, proti, zdržani, sprejeto. ITRE 6 za, proti, zdržani, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem tudi pozdravljam poročevalko od ITRE, Romano Jordan Siza. Vi ste bili poročevalka pri tem poročilu. Ne? Dobro, nadaljujemo z predlogom spremembe 220. Kdo je za? 220 proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili 220. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Trije niso glasovali, 64 nas je, 61 jih ima kartico, torej je zelo natesno zavrnjeno. ITRE 9, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. ITRE 11, za? Proti? Zdržani? Sprejeto i3 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 169 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 170 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 171 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržane, zavrnjeno. Potem 173 za, proti, vzdržane, zavrnjeno. 174 v dveh delih, prvih delov za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani in sprejeto. Preverimo drugi del. LSA enega preveč, dve, dva preveč, sedaj v redu, konec glasovanja in 31, 31 in eno zdržan glas, zavrnjeno. 175 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto, tretji del za, proti, zdržani, sprejeto, vzdržani, sprejeto. 176 za, proti, vzdržani, sprejeto. 177, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za. je brezpredmeten in tretji tudi. 178 za, proti, držani sprejeto. 179 za, proti, zdržani tudi sprejeto. 180 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani. Preverimo drugi del. En LS preveč. Ste zelo mrljivi danes, dobro. Konec glasovanja zavrnjeno. 181 za proti, zdržani, zavrnjeno. 183 prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 184 za, proti, vzdržani, sprejeto. 185 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno 186 in 187 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 188, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno drugi del za, oziroma je brezpredmeten. 189 za, proti, zdržani, zavrnjeno. ITRE 18 za, proti, zdržani, sprejeto. ITRE 27 za, proti, zdržani, sprejeto. 100 za. 97 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. ITRE 36 bomo preverili 197. Preverjamo. Elasa, eden preveč. Zmenite se. Zavrnjeno. 197. François Grostet zelo natančno gleda danes. In tu se tudi splača, kot vidimo. I336, prvi del, drža proti, stržani sprejeto, drugi del za, proti, stržani sprejeto, 198 za, proti, stržani zavrnjeno, 199 za, proti, stržani zavrnjeno, 201 za, proti, proti držanju. Sprejeto. 202 za. Proti držanje. Zavrnjeno. 206, prvi del, za. Proti držanje. Sprejeto. Drugi del za. Proti držanje vzdržano in sprejeto. To je 107 za, proti, vzdržani. Preverjamo 207. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj nadaljujemo z odstavkom 16a novo 217. Tu ne glasujemo. Torej odstavek 17a novi. Predlog strojem je 229. Kdo je za 229? Proti. Stržani sprejeto. I 34 za, proti, zdržani, sprejeto. 230 prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. 231 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 232 za, proti, stržani, zavrnjeno, 233 za, proti, stržani, zavrnjeno, 234, prvi del, za, proti, stržani, sprejeto drugi del za, proti, zdržani, tudi sprejeto. Bomo preverili drugi del. EPP ima vida ena cifra. E LS ima še vedno enega preveč. Konec glasovanja. Tokrat je bilo ustrezno sprejeto. 135 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 237 za proti, vzdržani, sprejeto. 203, 204 sta identična za proti, vzdržani. Vzdržani, sprejeto. 328 za. 328 za. Proti. Vzdržani, sprejeto. 238 za. Proti. Vzdržani, sprejeto. 239 v dveh delih je prvi del za proti vzdržanje sprejeto. Drugi del za proti vzdržanje sprejeto. 241 za proti vzdržanje zavrnjeno. 242 za proti vzdržanje. 242 za. Proti, vzdržani in sprijeto. Preverjamo, lahko preverimo. 242. Ich sage angenommen. Jaz pravim, da je sprijeto.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 Torej 243 Holger Kramer, kdo je za? Proti? Preverjamo. 243 preverjamo. Absolutno bendet. Konec glasovanja. Sprejeto. 244 je 30 za proti, vzdržani in sprejeto. 245 za, proti, vzdržani in sprejeto. 246 za, proti, vzdržani in sprejeto. 247 za, proti, vzdržani in sprejeto. 248 je brezpredmeten, 249 za, proti, proti, vzdržani. Sprijeto bi rekel, želi kdo preveriti, preverjamo. 249 preverjamo. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Sprijeto. 250 za. Proti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 itre 21, pardon, itre 19, za, proti, vzdržani, sprijeto, itre 21, proti, vzdržani, tudi sprijeto, itre 28, za, proti, vzdržani, vzdržani sprejeto. Itre 29 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Itre 32 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Itre 31 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. litre 35 zam, proti, vzdržani, sprijeto, litre 37 zam, proti, vzdržani, sprijeto, 117 zam, Ne, litre 38, prvi del še moramo izglasovati. Prvi del, litre 100, 38, to je za, proti. To ni jasno, bomo preverili. ITRE 38, prvi del. Abstimmung EPP ena zu viel. ELS je en preveč. Konec glasovanja. Naja. No, jasno, ko bili dan. Ampak nišče ni dvigoval rok. 117, prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 254, ne, preverjamo, 117, preverjamo, prvi del. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Sprejeto. No, potem smo pa pri drugem delu. Kdo je za drugi del? Proti vzdržani, tudi spredo. Tretji del za, proti, vzdržani, spredo. 254 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 255 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 257 za, proti, vzdržani, sprijeta. ITRE 42 za, proti, vzdržani, sprijeta. ITRE 44 za, proti, vzdržani, sprijeta. 259 za, proti, vzdržani, sprijeta. Sprijeto. 260 prvi del za, proti, vzdržani. Preverimo. Beendet. Ist abgelehnt. Zavrnjeno. 261 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Preverjamo. Konec glasovanja. sprejeto, je pa kar nekaj, ki jih ni glasovalo. Sprejeto. 262 za, proti, osržani, tudi to moramo preveriti. Glasujte, prosim. E, Elias ima spet enega preveč. Zdaj pa bo v redu. Zavrnjeno. 263 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. I 3, 41 za proti. Ehm, nič ne vidim. Spet ne dvigate rok. Itre 41, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejeto. 273 za, proti, vzdržani sprejeto. 21 a novi, amandma 284, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo prvi del 284. Abstimmung beendet. Konec glasovanja sprejeto. Prosim, da dvigujete roke. Spredaj nihče ne dviguje roke. Drugače bi lahko kaj videl. Drugi del, kdo je za? Proti. Ozdržani sprejeto. 285 za. Proti. Ozdržani sprejeto. 286 za proti, vzdržani zavrnjeno. Preverimo, 286. Konec glasovanja. Sprejeto. Dreiundneunzig dafür. 287 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 294 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 295 prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del, proti, vzdržani sprejeto. 297, 297 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Preverjamo. Glasujte, prosim. Abstimum beendet. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 298 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ITRE 42 del za. Proti vzdržani sprijeto. A novi 318 poročevalec, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 320 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 321 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 323 za, proti, vzdržani preverjamo. beendet. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 322 za, proti, bomo preverili. Beendet. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednji je brezpredmeten. In še eden, 326 za. Proti. Vzdržani. Preverimo. beendet. Konec glasovanja. Sprejeto. 327 za. Proti. Približno enako. Moramo še enkrat glasovati elektronsko. Glasujte, prosim. Glasujte. Glasujte. bistvu vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 329 za. Amandma 229. Je kdo za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. 320 za. Pardon, 330 se popravlja predsedujoči za proti vzdržanje sprijeto. 331. 330 preverjamo. 10. Beendet. Konec glasovanja. Sprijeto. 331 za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 ITRE 48 za, proti, še enkrat, ITRE 48 za, proti, vzdržani sprejeto, ITRE 49 za, proti, vzdržani zavrnjeno.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 339, 340 za. Proti. Ostržani. Zavrnjeno. Preverimo. Saj sem vedel, da boste želeli preverjati. Abstimmung eröffnet. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. zavrnjeno. Ampak vsi tudi nimate svojih kartic, tako da zgleda nekoliko drugače elektronsko, kot kadar dvigate roke. 341 za. Proti. Vzdržani. Preverjamo. haben alle abgestimmt, dann ist es Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tristo triinštirideset za. Tristo triinštirideset proti. Vzdržani sprejeto. 344 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Če vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. 345 za, proti, vzdržani, sprejeto. 346 za, proti, vzdržani, preverjamo. es beendet. Konec glasovanja. Sprejeto. 347 za. Proti. Ozdržani. Sprejeto. 51 za. Proti. Ozdržani. Sprejeto. 348 za. Proti proti. Vzdržani preverimo. Apšemo bendeč. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 349 za. Proti. Vzdržani. Spet preverjamo.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 353 fällt weg. Sorry, sorry, sorry. So, the first part falls, the second part, the third, um, and uh, also yeah, everything falls. The same for the same for 353 and the same for 345. So now 345. Also, wir machen weiter bei 355. Nadaljujemo po 355, Erita Korhola. Kdo je za? proti vzdržani zavrnjeno. 356 proti vzdržani sprijeto. 357 ustni predlog spremembe, kdo je za? Proti vzdržani. Preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kaj pa izhodično besedilo za? Proti? Ozdržen in sprejeto. Itre 50 za. Proti? vzdržani. Preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 360 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 358 za.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

Kdo je za 359 proti? Vzdržan je sprejeto. Idre 52 za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Alle abgestimmt? Ki ste vsi glasovali? Also, dann beenden wir das. Ist abgelehnt. In zavrnjeno. 361 za, proti, vzdržani, preverjamo. So Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Idre 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. Idre 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. Idre 55, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani in sprejeto. Idre 56 za, proti, vzdržani, preverimo. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 57, prvi del za. proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Itre 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. Itre 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Itre 60, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 362 prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj pa smo pri vodnih izjavah. Prvi je madman, drugi, tretji, četrti. Da je za proti vzdržani sprijeta. Pri pet samo drugi del, kdo je za drugi del? Proti vzdržani in zavrnjeno. Šest, drugi del pet preverjamo. Ste vsi glasovali konec glasovanja? Sprejeto. Nekdo se je zmotil, ampak je prepozno. Šest. Šest, sedem sta identična, kdo je za? Proti. Ozdržani, sprejeto. Osem za. Proti. Ozdržani, sprejeto. Devet za. Proti. Ozdržani, sprejeto. Deset za. Proti vzdržanje sprejeto. 11 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržanje sprejeto. 13 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 14 prvi del za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, preverjamo. 15. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Yeah zavrnjeno. 16. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 17. za, proti, vzdržani zavrnjeno, 18. 17. Preverjamo.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 EPP 1 zu viel. Abstimmung beendet. ELS in preveč, konec glasovanja zavrnjeno. 20 za, proti, ozdržani, sprejeto. 27 za, proti, ozdržani, sprejeto sprejeto. Itre, uvodna izjava B, za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30, prvi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno lahko vzdržani. Preverimo. SD ima enega preveč. Ja, it's good. Bandit. V redu. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani preverimo. Drugi del 30 preverjamo. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tretji del, kdo je za? Proti. Vzdržani preverimo. stimmt. So vsi glasovali konec glasovanja? Zavrnjeno. Tako. Zdaj smo pri 39 in 40, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Naselje brezpredmetni, 42 proti vzdržani. Preverimo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 41 za. proti, vzdržani, preverimo. Abstimum vendet. Konec glasovanja. Tudi zavrnjeno. 51, kdo je za? Za 51. Proti. Ozdržani. Preverimo. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Sprejeto. 52. Prvi del. Za. Proti. Ozdržanje preverimo. Ste vsi oddali svoj glas? Potem bomo zaključili z glasovanjem. Zavrnjeno. Drugi del. ima smisel v tem glasovati? Ne. Itre, uvodna izjava A, prvi del za, proti, vzdržan in sprejeto, drugi del za, proti, vzdržan in sprejeto. Osem in petdeset, prvi del za, proti, vzdržan in sprejeto vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. 59 za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. 62 prvi del za, proti vzdržani sprejeto vzdržani. Sprijeto drugi del za proti vzdržani. Sprijeto. 65 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 66 za. 65 preverimo. Glasujte še enkrat. To 65. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Sprejeto. 66 dafür. 66 za. Proti vzdržani sprejeto. 67. Prvi del. Za. Proti. Vzdržani. Preverimo.

drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, tretji del za, proti, vzdržani, tudi sprejeto. Naravnost fantastično je bilo to in prihajamo k končnemu glasovanju, elektronsko glasujemo, glasujte prosim. EPP Anna Zofil. ELS ima enega preveč. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Potem bomo zaključili. 44 za, 14 proti, en vzdržan glas. Čestitke, Bas Oikfutu, čestitke za vaše delo. Hvala vsem v sekretarijatu, poročevalcem Senci, kolegicam in kolegom iz odbora ITRE za to poročilo, ki ga bomo predložili na plenarnem zasedanju. Mi pa nadaljujemo z sokovi, sadnimi sokovi. Točka 9 na našem dnevnem redu. Letzte. Karl Schlüter zur Geschäftsordnung. Karl Schlüter, Geposlovniku, Niki. Ja. Komisijo ali pravno službo bi vprašal glede konsolidiranih amandmaja 1 in 2, ki se nanašajo na direktivo o trditvah. Komisija je svojim predlogu dejala, da Če dodamo sladkor v nektar, bi morali to označiti z konsolidiranimi amadmaji parlamentu obrača to logiko. Če ne dodajete sladkorja, to napišete, če pa ga dodajete, pa to napišete pri sestavinah. Je to v skladu z direktivo o trditvah? Če sadni sok ne sme imeti sladkorja in trdite nekaj, kar ni dovoljeno v proizvodu. A je to v skladu z direktivo? To me zanima. Poročevalec, imate kakšno mnenje glede tega? Hvala, gospod eh, predsednik. Kar zadeva dodatek sladkorja, to še vedno velja za naravne in koncentrirane nektarje, ki morajo na nek način biti slajeni, velja za naravne sokove in koncentrirane sokove oziroma sokove iz koncentrata. Umetna sladila in med so dovoljena samo pri nektarjih, ki imajo drugačno slajenje. To se pravi, da so kriteriji različni. Trenutno sveži sokovi lahko imajo 15 gramov dodatka sladkorja zaradi kislosti. Predsedujoči se pridružuje mnenje poročevalcev, vsi smo bili za to razen zelenih, zato bomo o tem glasovali. Amandma 21. Postavili smo vprašanje komisiji, ne pa poročevalcev. Zdaj smo pri glasovanju, zdaj smo sredi glasovanja, to bi morali narediti prej poročevalec je povedal svoje, predsednik je zato, kar so povedali skupine in to je to. Ne moremo sredi glasovanja postavljati pod vprašaj samega glasovanja. To bi morali storiti prej. Horst Schnellhardt se je javil čisto na kratko. Predsednik ima pravo. Pred glasovanjem ne moremo preprosto zahtevati nekih eh, utemeljitev. Vendar pa je pripomba utemeljena, upravičena, zato bi predlagal, da preden se plenom s tem ukvarja, še enkrat razpravljamo na kratko o tej zadevi. Kdo je proti, bo glasoval proti. Tako preprosto je to se, se zdaj ne moramo začeti pogovarjati o tem sladkorja ali ne. Zato zdaj ni pravi čas. Glasovali bomo, če ste proti, glasujte proti. Oreste Rusi, 21. predal spremembe, kdo je za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 23 za. Proti. Vzdržani, sprejeto. Agri 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani. Preverimo. 25 preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa smo pri konsolidiranem amatmaja ena, kdo je za. Proti. Vzdržani. To bomo morali preveriti. Glasujte, prosim. Glasujte, prosim. haben alle abgestimmt. Ste vsi glasovali? S tem je glasovanje zaključeno. Z veliko večino je to sprijeto. In tako nadaljujemo pri konsolidiranem predlogu 2. Kdo je za konsolidiran predlog 2?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 40, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno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 vzdržani, sprejeto. Sedem za, proti, vzdržani, sprejeti, sprejeto. Agri deset za, proti, vzdržani, sprejeto. Enajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Osem. Awesome predlog spremembe 8 za proti vzdržanje sprejeto. 43 za proti vzdržanje zavrnjeno. Agri 12 za proti vzdržanje sprejeto. 46 za proti vzdržanje zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 14 proti, vzdržani, zavrnjeno. 10 Agri 14 preverjamo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. 10 in 44 sta identična za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani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 proti, vzdržani zavrnjeno, 51 za, proti, vzdržani sprejeto. Enajst za, proti, vzdržani sprejeto. Agri sedemnaj za, proti, vzdržani sprejeto.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 zrnino. Zdaj pa originalno besedilo, izhodično besedilo, kdo je za to. 54 je to. Brez ustnega predloga. Za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. 55 za proti, vzdržani sprejeto. 56, 57, 58, 59, agri 18 so identični, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 60 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 61 oziroma glasujemo 61 proti, vzdržani zavrnjeno, 62 za, proti, vzdržani zavrnjeno, agri 19 za, proti, vzdržani sprijeto. 63 za, proti, vzdržani, preverjamo. Ste vsi glasovali, potem smo zaključili s tem. Sprijeto torej. Agri 20 za. proti, vzdržanje zavrnjeno, agri 21 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 64 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 13 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 13 za. Agri 22 za, proti vzdržani zavrnjeno, Agri 23 za, proti vzdržani sprijeto. Petnajst za, proti vzdržani sprijeto. Agri 24 za, proti vzdržani sprijeto gre 25 za, proti, vzdržani, sprijeto. A gre 26 za, proti, vzdržani, sprijeto. 16 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17. Kdo je še za originalno besedilo 16 za? Proti. Vzdržani tudi zavrnjeno. Zdaj smo pri uvodnih izjavah. Pela smo nebe ena za. Proti. Vzdržani sprijeto. 17 podelih prvi del za, proti, vzdržani, sprejeta, drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri ena, za, proti, vzdržani, sprejeta, identično 18-19, za, proti, vzdržanje je zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržanje sprejeto. 2 za, agri 2, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. Agri 3, moramo tudi oglasovati za, proti, vzdržani sprejeto. In amandma 3 za, proti. Tri preverjamo. Ste si glasovali? Zaključimo z glasovanjem zavrnjeno. In smo že pri končnem glasovanju. Glasujte, prosim. Alle abgestimmt, Abstimmung beendet. Konec glasovanja. 47 za, 9 proti, 2 zdržana. In še eno glasovanje. Glasujte, prosim. haben alle. Ste vsi glasovali, nekaj jih še ni glasovalo. Zdaj smo vsi glasovali. 41 za, 9 proti, 4 vzdržani glasovi. Čestitke poroševalcu, gospodu Perelu Rodrigesu. Čestitke za poročilo o različnih sadnih sokovih, pravih in nepravih, ki jih lahko kupimo v naših trgovinah. So, vegan. Dobro. Gremo na naslednjo točko, številka 10. Esta Delange, hvala lepa. Ne strinjam se pogosto s Karlom Šliterjem, ampak kadar ima prav, ima prav. Glasovali smo in mislim, da moramo sedaj vprašati pravno službo, ker gre za pomembno vprašanje. Pravkar smo glasovali za to, da naj bi navedli nekaj, kar je že prepovedano, namreč, da se doda sladkor sadnemu soku. To je tako, kot da bi rekli, v tej vodi ni strupa proti poganam, seveda zato, ker je prepovedano, da to dodajamo. Torej, obrnili smo logiko. Lahko rečemo, da uh, navedeš nekaj, kar, si, kar je že prepovedal, namreč dodajanje sladkorja. Ne bomo pa do, napisali, da je dodan sladkor nektarjem. Torej ni smiselno, da, dodajam, da napišemo, da nekaj pravzaprav že obstaja. In čudi me, da socialisti, ki so ponavadi tako zagreti za to, da se obvešča eh, potrošnike, pa se sedaj ne sekirajo zaradi sladkorja. Eh, Dagmar, vem, da tebi ni vseeno, ampak naj pravna služba odgovori na, na odgovor Karla Šljutarja, ali je logično to, kar počenjamo. In da je to vprašamo tudi komisijo, ali je to v skladu tudi z direktivo o navedbah. Hvala lepa. Mislim, da se morajo s tem ukvarjati koordinatorji in potem bomo imeli še vedno možnost, da vprašamo pravno službo. Mislim pa, da bi morali te zadeve upoštevati že prej. O tem bomo govorili tudi zjutraj. Sedaj bomo glasovali o deseti točki. Zakonodaja EU o prenosljivi spongiformni encefalopatiji in torej TSE in s tem povezanem nadzoru živil in krme. Poročevalka Dagmar Rodberend. Prepričan sem, da vsi veste, kaj to je, torej lahko glasujemo. Konzolidiran predlog ena, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Konsolidiran predlog dva, kdo je za, zdržani, sprijeto. Potem pa posamezni stavki originalno besedilo z ustno spremembo poročevalke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 8 za, proti, vzdržani, tudi zavrnjeno bomo preverili. 8. Ste vsi glasovali? Očitno ste. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 9 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 11 po delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Deseti predlog po delih oziroma z ustnim predlogom spremembe za, proti, zdržani, sprejeto. 12 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 13 po delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržanih. Sprejeto. 22 za. Pot. Proti. Vzdržani. Preverjamo. Ste glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 z ustno spremembo za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31 za ustno predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 in 34 sta enaka, torej za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodne izjave, predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržano sprejeto. Izvirno besedilo z ustno predlogom za, proti, vzdržanje sprejeto. Tri za, proti, vzdržanje sprejeto. Štiri za, proti, vzdržanje sprejeto. Pet za, proti, vzdržanje sprejeto. Šest za, proti, vzdržanje sprejeto vzdržani, zavrnjeno. In prišli smo do končnega glasovanja, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 56 za, nihče proti, eno zdržan. Čestitke, Dagmar od Berend za prenosljivi spongiformni encefalopatijo. Gospod predsednik, predlog spremembe 22 gospe Antonesko je bil tukaj sprejet z veliko večino na tisti strani hiše. Ta zahteva raziskave za postmortem teste. Prosim vas, da si to ogledate, da se ne bomo osmešili kajti postmortem hitri testi obstajajo že več kot 12 let in prosim, da bi nam uspelo za glasovanje po deloh oziroma zločenim glasovanjem to ponovno črtati na plenarnem zasedanju. Dobro, mislim, da bo poročevalka to že, eh, še, vas še obvestila o tem in boste lahko na plenarnem zasedanju o tem še razmislili. Dobro, bomo nadaljevali z naslednjo točko. Boj proti nezakonitem ribolovu na globalni ravni in pa vloga EU. Poročevalka Ana Rospah, ki ima zelo rada ribe in je pripravila to poročilo. In bomo kar prišli v glasovanju. Predlog spremembe ena. To je za, proti, zdržani, sprejeto. Dva za, proti, zdržani, sprejeto. Tri za, proti, zdržani, sprejeto. Štiri za, proti, zdržani, sprejeto. Pet za, proti, zdržani, sprejeto. Šest za, proti, zdržani, sprejeto. Sedem prvi del za, proti, zdržani, sprejeto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 15 za, proti, zdržani, sprejeto. 16 za, proti, zdržani, sprejeto. 17 za, proti, zdržani, sprejeto. 19 za, proti, zdržani, sprejeto. 18 za, proti, zdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržanje sprejeto, 26 za, proti, vzdržanje. EPLS je za, ne, potem je sprejeto. Potem pa končno glasovanje. Glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 52 za, nihče proti in nihče vzdržan. Čestitke poročevalki. Ribe bodo vesele danes po tem glasovanju. Hvala sekretarjatu in poročevalcem v senci. Potem pa imamo še naslednjo točko mobilnost in vključevanje invalidov ter Evropska strategija o invalidnosti 2010-2020. Pripravljalec menijo res te Rusi. Imamo konsolidiran predlog spremembe številka 6, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5, za, proti, zdržani, sprejeto. 9, za, proti, zdržani, sprejeto sprejeto, šest za, proti, vzdržani, sprejeto, sedem za, proti, vzdržani, sprejeto, šestnajst za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 in 14 sta enaka za, proti, vzdržani, sprejeto, 13 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržane, sprejeto, 17 za, proti, vzdržane, sprejeto, 19 za, proti, vzdržane, sprejeto. Kompromisni predlog številka 1, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto, 24 za, proti, vzdržane, sprejeto vzdržani, sprejeto, 25 za, proti, vzdržani, sprejeto, 26 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromisni predlog številka 2, za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 29 za, proti, vzdržani, sprejeto, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. Konsolidirani predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdržani sprejeto, drugi del za proti, zdržani sprejeto. 35 za proti, zdržani sprejeto. 36 za proti, zdržani tudi sprejeto. Osemintrideset in 32 enaka, 23 enaka, druga proti, vzdržanje sprejeto. 39 za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržanje sprejeto. 41 za, proti, vzdržanje sprejeto. 43 za, proti, vzdržanje sprejeto proti, vzdržani sprejeto. Konsolidirani predlog 5 za, proti, vzdržani sprejeto. 50 za, proti, vzdržani sprejeto. 51 za, proti, vzdržani sprejeto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 proti, vzdržani, sprejeto, 54 za, proti, vzdržani, sprejeto, 55 za, proti, vzdržani, sprejeto, 56 za, proti, vzdržani, sprejeto, 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa predlog skrembe 1, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto, 2, za, proti, zdržani, tudi sprejeto. S tem prehajamo na končno glasovanje. Glasujemo. konec glasovanja, 49 za, nihče proti, eno zdržan glas, čestitke Oreste Rosijo za to poročilo. Trinajst smo že zaključili, torej še štirinajst vprašanje za ustni odgovor o subvencijah EU za upravljanje onesnaževanje in netrajnostne prakse. Glasovali bomo, kdo je za to vprašanje za ustni odgovor, kdo je proti. Torej bomo preverili elektronsko, glasujemo. To je bilo prepozno, še enkrat, še enkrat glasujemo. so vsi glasovali. Vedno manj vas je. Konec glasovanja. 26 za, 20 proti. Eh, vprašanje za ustni odgovor bo predložila Korin Lepaš in drugi. Sedaj pa tudi. 15. točka je celoviti pristop k drugim plinom, razen CO2, ki vplivajo na podnebje. Tudi o tem moramo glasovati, torej o tem vprašanju za ustni odgovor, kdo je za, kdo je proti, zdrži, kdo se zdrži, en glas proti in en vzdržan glas je to sprejeto točka 16, učinkovita strategija. Torej, pri 15. točki imamo dve glasovanji, sprejeli smo vprašanje za ustni odgovor. Sedaj pa moramo glasovati o obravnavi osnutka predloga resolucije. Predsedujoči se popravlja, seveda bomo obravnavali osnutek predloga resolucije, ne o tem glasovali. Torej, morda bi prvi spregovorili avtori in nam predstavili resolucijo. Kdo bo to naredil? Gospod Skilakakis. Äh, well, thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je to zelo pomembna resolucija. Preko vaše pobude smo spoznali, da tisti plini, ki niso CO2, torej vsi plini razen CO2-ja, igrajo tudi zelo pomembno vlogo. Se pravičujem, pravi govornik, vranje nemir. In... Prosim vas za malo tišine, tako da bo govornik lahko govoril v miru. Hvala. So, me... Torej, naj se vrnem nazaj k temi. Torej, plini razen CO2 lahko odigrajo tudi pomembno vlogo v podnebni politiki. Vendar pa smo tudi videli, da tako komisija in njene pobude, kot tudi pobude na svetovni ravni o teh oziroma takšnih plinih, niso šle dovolj daleč pri tem. Imeli smo določene primere, naprimer um, šlo je za HFC -je, 23, oziroma se opravičujem, pravi govornik, če bo še naprej takšen hrup, potem ne vem, ali naj sploh nadaljujem. Predsedujoča, ponovno vas prosim, da ste malo bolj tiho, da bo lahko govornik v miru govoril. Hvala lepa. This is more important. To je dosti bolj pomembna tema, kot se ljudje zavedajo. Rezultate na področju podnebja lahko dosežemo z, z samo delcem cene, ki jo trenutno posod po svetu in tudi v Evropi plačujemo. Zato moramo iti močneje naprej v, področ, na, na, v sektorju HFC-jev in tudi ostalih uh, takšnih plinov, ki niso CO2 in ki škodujejo, poškodujejo ozon. Zato je ta resolucija in pa vprašanje za pisni odgovor eh, takšno, da se osredotoča zlasti na to, ali ima komisija, komisija namen, kaj storiti v zvezi s tem oziroma kaj bi morala storiti. Hkrati pa želimo tudi pritisniti na komisijo, da bi se oblikovala močnejše politike tako na mednarodni ravni preko Montrealskega protokola, kot tudi tukaj v Evropi veliko smo govorili o ETS-ju in smo tudi videli, da je znotraj tega sistema prišlo do številnih napak. Tukaj pa gre za velik sektor, ki ga sploh sistem ETS ne pokriva in tukaj bi lahko imeli močne rezultate na področju podnebja, mogoče bi lahko celo znižali ceno uh, naše industrije, ki jo torej industrija plačuje pri doseža, doseganju podnebnih ciljev? To je torej zelo pomembno vprašanje. Upam, da bo celotni odbor podprl to pobudo. Hvala. Merci beaucoup. Hvala. Kdo želi besedo? Chris Davis briefly, Na kratko. Zelo sem zadovoljen s tem, kar je povedal eh, gospod Kikalakis in da sta skupaj z Eberem to predložila. Kot smo rekli, vse čas se osredotočamo na CO2 in pozabljamo, da je CO2 v bistvu le eden od številnih drugih vplivov, eh, plinov in proizvodov, ki vplivajo na segrevanje eh, ozračja v naši družbi. Vesel sem, da smo se sedaj ozrli drugam in da bomo malo preusmerili svoje prioritete tudi na druge pline. Mi bomo to z veliko navdušenostjo podprli. Merci beaucoup, monsieur... Hvala lepa, gospod Prodi. Grazie. <clears throat> Grazie, presidente. Sono komplet... Hvala lepa. Tudi jaz se strinjam s tem predlogom. Šel bi še dlje. Povdaril bi, kako pomembno. Pomembna je vsa ta družina teh plinov in te bi morali urejati s eh, pomembnimi inštrumenti. Nekateri med njimi bi lahko tudi zagotovili neko strukturo, eh, ampak če se bomo sreotočali samo na emisije in koncentracije teh emisij, potem pa tvegamo, da bomo šli v smeri prepoznavanja verov. To je pomembno. Mogoče je bilo to, to potrebno bolj natančno opredeliti v teh razpravah. Mislim, da bi se morali obvezati, zato da bi uh, tukaj stvari jasno predstavili in čim bolj izkoristili možnosti za opazovanje in pa merjanje teh inštrumentov in pa teh določb to bi nam omogočilo, da bi bolje razumeli, kako deluje celoten sistem, vesolje. Na takšen način bi tudi potem lahko kasneje lansirali svoje kampanje za uh, zmanjšanje teh plinov. Hkrati pa. Že sedaj obstajajo kmetijske prakse, kjer uporabljajo eh, različne dušikove okside, in kjer to bi morali bolj upoštevati in napredovati, kajte tudi ti plini imajo škodljiv učinek. Hvala lepa, gospod Prodi, gospod Ader. Hvala, predsedujoča. Pravzaprav obžalujem, da člani odboru niso pokazali velikega interesa za to pobudo. Kolega ni prvič obravnaval to temo in boju, bojuje prav herojsko bitko proti emisijam teh eh, plinov. Pri plinih HFC gre za to, da je to zelo agresiven plin, ki je bistveno bolj agresiven od eh, ugljikovega dioksida. In kar se tiče negativnih učinkov, je 12 tisoč krat nevarnejši od ugljikovega dioksida. EU ima zelo drag sistem. Evropski davkoplačevalci plačujemo visoko ceno, milijardo plačujemo za ohranjanje nedelujočega sistema. Komisija je to priznala pri uh, nekem posvetu. Ampak kar se tiče pogodbene discipline, so se sklicevali na, pač na to, na zavezujoče pogodbe. Mislim pa, da ta sistem lahko vodi tudi do zlorabe, vendar pa se to ne spremeni zaradi pogodbenih zavez in to je skandal. Pred nekaj urami je oziroma, naš odbor glasoval o tem, zakoliko naj zmanjšamo emisije CO2. CO2 nas vse skrbi, druga tema pa ne zanima nikogar in komisije ne moramo prisiliti k temu, da nezadovoljiv sistem, slab sistem spremeni. To pa bi se moralo zgoditi, komisija pa k temu ni pripravljena. Rad bi vas opozoril na peto točko tega osnutka, kjer se to tudi obravnava in mislim, da moramo vse storiti za to, da bo sta kolega Seber um, in Sikolaki tudi uspešna. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, tudi jaz bi želel podpreti to resolucijo. Zelo pomembno je, da se osredotočimo tudi na ostale toplogredne pline in Seveda, to ne sme iti na škodo naših ambicij za zmanjšanje emisij CO2. Srotočiti pa samo tudi na vse stale pline, ki, pome ki pomembno plivajo na podnebne spremembe naše prihodnosti. Hvala. Škakinusem. Mislim, da se vsi strinjamo, da podpremo ta predlog in ni potrebno, da se osredotočamo zgolj na CO2, tukaj smo slišali o oglikovem dioksidu, ne samo oglikovem dioksidu, ampak tudi dušikovem oksidu, metanu, ki veliko krat uh, eh, ima kar 20 krat večji učinek kot uh, eh, CO2 in bi tam morali dosti bolj napredovati. Sedaj bi dala besedo komisiji. Najprej eh, gospe Švarc, potem pa še ostalim. Uh, Hvala. Komisija deli skrbi o teh toplogrednih plinjih razen CO2. To izhaja tudi iz načrta za nizkoglično gospodarstvo do leta 2050, kjer piše, da toplogredni pridelek, razen CO2, bi se morali zmanjšati iz 78 odstotkov do leta na 20. Do leta 20. Moramo bi tudi povedati, določene politike pa že imamo, naprimer uredba o fluoriranih eh, plinih, potem še ena druga uredba, ki ureja HFC-je eh, pri sodobnih klimatskih napravah. Torej, že imamo zakonodajo, ki že precej zmanjšuje te emisije, torej emisije takšnih plinov. Sveda pa potrebujemo več. In od leta 2009 komisija aktivno opozarja, leta moramo obravnavati tudi vedno bolj pogosto uporabo HFC-jev in komisija se je tudi pogojila, eh, ki se tudi pogaja znotraj motranskega protokola eh, o tem, da bi, da bi ga prilagodili oziroma spremenili tako, da bi odpravili HCFC kot neki dodatek k že obstoječim ureditvam na tem področju v Združenih narodih. Trenutno tudi revidiramo uredbo, ki jih imamo v fluoriranih plinih, ki pokrivajo HCFC-je in pogledali smo tudi neke druge možnosti za bodoče ukrepe, ki bi tudi vključili možnosti za odpravo HCFC-jo v EU. To je ena izmed možnosti, ki jih komisija preučuje. nekaj smo že napredovali na tem področju in mislim, da je to za enkrat dovolj. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala. Želi besedo tudi vaš kolega? Gospod Zuber. Eh, eh, Hvala, gospod predsedujoča samo da bi podal še nekaj dodatnih informacij, ki se nanašajo na troposferski ozon in pa oglik. Tudi to spada v področje uh, uporabe te resolucije oziroma v obseg te resolucije. Dve informacije bi rad podal o tekočih pogajanjih eh, glede eh, dolgosežnemu, čezmejnemu onesnaževanju. Tam se Evropska unija pogaja s tekstom, ki se nanaša na črni oglik. Uh, nismo še sprejeli nobene odločitve, ampak možnosti se nanašajo na to, da bi sprejeli ukrepe glede uh, emisij črnega oglika, da bi prilagodili strategije, ki se nanašajo na črni oglik, da bi tudi ocenili to, da so skupne emisije črnega uh, oglika znotraj uh, regije, ki pokriva EU in uh, Severno Ameriko. Ta pogajanja bi radi zaključili do konca 2011, torej do konca tega leta. In rezultat tega bi potem lahko bil spremenjen protokol, ki bi začel veljati čez nekaj let. S tem bi rad omenil, da komisija vodi ta pogajanja v imenu EU in da do konca tega leta že pričakujemo prve rezultate. Zaenkrat pa še nismo sprejeli nobenih odločitev. Poleg tega se je komisija odločila, da bo revidirala tematsko strategijo onesnaževanja zraka iz leta 2005 in da bo do 2013 najkasneje predložila svežen, ki bo vključeval tudi vidike o posameznih eh, zrncih oziroma drobcih in bomo tako obravnavali tudi ta vidik. Trenutno torej poteka več procesov, ki jih eh, komisija vodi in ti bodo vplivali na naše bodoče politike, tako na nacionalni ravni, znotraj EU, kot tudi na mednarodni ravni, zlasti za črni oglik in še bolj neposredno za posamezne drobce. Hvala. Hvala. Gospod Skela Kakis, vi ste prosili za besedo. Yes, like... Ja, rad bi izjavil, da na briefingu Evropske agencije za okolje, to je bilo 12. maja, je bilo rečeno, da ta uredba za takšne pline, tako kot trenutno obstaja, ne dosega ciljev, ki bi pomagali Evropi, da bi šla naprej. Te nizke ravni, imamo preniske ravni skladnosti in izvajanja. Uh, Tako da bi rad slišal komentar komisije o tem izredno nizkih ravneh skladnosti in izvajanja. Si, ja, gospod Prodi. Eh, torej, se pravi, če je šla za eh, agencija, ki preizkuje okolje. Gospod Prodi. Ja, nekaj bi pa komentiral na to drug komentar komisije o povezavi med podnebnimi spremembami in pa učinki leteh ter uh, učinki na zdravje, zlasti oglikovih delcev. Zelo nujno je, da delujemo pri samih, samem izviru teh dro, eh, drobcev ki so manjši od nič cela dva mikrona. Kajti to so tisti, ki najbolj prizadanejo tiste najmrljive cilje in lahko tudi stopijo v bloča. Absolutno si moramo prizadevati za to, da bi zmanjšali emisije teh delcev že v samem izvoru ti imajo največji vpliv na zdravje, zlasti v mestnih območjih. Potrebovali bomo cel niz ukrepov. Še posebej obstajajo nekateri veri, ki so še zlasti škodljivi na eni strani v urbanih eh, območjih. Imamo emisije od, iz dvok taknih motorjev z delno karbonizacijo olja, ampak tudi oziroma izgorevanjem olja, kar eh, potem ostane v manjših kapljicah in eh, to se tle časa zadrži v atmosferi. Potem je tukaj eh, kurjenje lesa. Tudi to je zelo pomemben vir takšnih delcev in to pliva tako na okolje, na podnebne spremembe, kot tudi na zdravje. Poleg tega bi rad tudi povdaril, da obstaja še en pomemben vir teh delcev, to je tako imenovani flaring, torej to, to izgorevanje iz uh, naftnih vrtin, ko, te, ko zažgejo plin, ko, ki ga ločijo od nafte pri uh, samem pridobivanju nafte. Seveda, CO2 je manj učinkovit kot metan v teh primerjih, ampak ti ostanki oglika pridajo neposredno v atmosfero v velikih količinah in tudi to je potrebno tukaj specifično navesti. Kajti to je edini način, da bomo lahko uspeli v boju proti tem majhnim, finim drobcem oziroma delcem, ki so zlasti škodljivi za zdravje. Želi komisija odgovoriti na vprašanje, ki ga je postavil gospod Skelakakis? Hvala. revizija trenutne uredbe za fluorirane pline, ki jo komisija sedaj izvaja, je takšna, da bomo pogledali tudi učinke trenutne uredbe in tudi nekatere možnosti, kako bi lahko šli dlje, da bi dosegli več. V delu, ki ga sedaj izvajamo, je jasno, da bo tudi trenutna uredba moč, močno vplivala na zmanjšanje emisij. Seveda pa tudi drži, da nekatere države članice zaostajajo pri izvajanju in če želimo imeti in doseči polni učinek te uredbe, bojo morali pospešiti svoje prizadevanja, glede tega in komisija si za to prizadeva. Ampak krati, kot sem že povedala na začetku, v prvem prispevku je komisijo skrbi, vedno pogostejša uporaba HCFC-jev in zato tudi iščemo neke možnosti, kako bi uh, sprejeli močnejše ukrepe za zmanjšanje emisij HCFC-jev in zato se tudi na mednarodni ravni prizadevamo za nek globalni dogovor za odpravo HCFC-jev znotraj Montrealskega protokola. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod Skila Kakis, želite še kaj dodati? Hvala. mikrofon. Rok za vložitev predloga spremembe 24. maja 112. Na plenarki bomo julija o tem govorili. Predlagam, da sedaj nadaljujemo zadnjo točko z eh, današnjega sestanka za zjutraj. Ampak 24. Eh, smo danes. Danes do sedmih se eh, popravlja predsedujoča. Torej, predlagam, da prejdemo na 16. točko. Učinkovita strategija za sorovina za Evropo. Gospa Merkies je poročevalka in eh, ji kar dajem besedo. Thank you, Hvala. Strategija za sorovine. To je zelo pomembna strategija iz Evropske unije. In v bistvu smo sedaj ponovno zagnali to, kar je potekalo že pred nekaj letom s gospodom Butokonom in pa odborom ITRE. Eh, to je zelo zanimiva tema številnih eh, zornih kotov tudi za naš odbor, ker stajajo različni interesi iz različnih zornih kotov, sem se želela predvsem osredotočiti na samo okolje. Seveda pa obstajajo tudi drugi vidiki, ki jih bom izpostila in se tega zavedam, o tem se še lahko pogovorimo, ampak zaenkrat se želimo sredotočiti predvsem na vidike, ki se vnašajo na, na okolje, ko gre za surovine. Pri surovinah sem izhajala iz izhodišča, da se moramo sredotočiti tako na biotske kot nebiotske surovine, se pravi ne samo na minerale, ampak tudi na volno, les, uh, ka, gumo oziroma kavčuk, kajti veliko krat pride do premika uh, pri tej uporabi iz nebiotskih v biotske materijale. In če želimo biti vizionarni, je potrebno nujno upoštevati oboje. Bistveno pa je, da gre za to, da moramo materijale uporabljati oziroma čim bolj izkoristiti. Kaj mislite? ali nam to uspeva, ne vedno. Kaj se zgodi pri biomasi? Tam imamo cel kup različnih ciljev, kako bi to uporabljali za energijo, eh, ampak potem jo kar zažigamo. Ampak to ni vedno največja dodana vrednost neke sorovine. Naprimer, biomaso lahko tudi uporabimo za osnovo za eh, farmacevtske izdelke. Tako da mislim, da je to dosti večja vrednost, kot pa se žiganje, kajti potem, ko jo uporabite za farmacevtske izdelke, jo še vedno lahko uporabimo tudi za Eh, sežigane. Tako da mislim, da je najbolj nujno, da se pogovorimo o hierarhiji pri teh surovinah. Kaj je torej neka največja njihova a, eh, dodana vrednost brez nevarnosti za okolje? Mislim, da bi morali o tem začeti razmišljati, o tem se moramo sedaj pogovoriti. Potem moramo tudi preučiti, kakšna je konkurenca različnih materijalov za različne uporabe in da tudi razmislimo o nenujni uporabi določenih virov. Izhajati moramo iz pristopa ženskega cikla za sirovine. Pri tem smo že na poti, imamo že različne direktive glede ekooblikovanja. Uh, In pogovoriti se moramo tudi o podaljšanju te življenjske e, dobe materijalov in proizvodov. Tukaj so možne različne finančne spodbude za podaljšanje tega življenjskega cikla in da bi spodbujali potrošnike, da jih bolj izkoristijo s tem, da bi zagotovili večjo kakovnost teh izdelkov in s tem tudi povešali njihovo življenjsko dobo. Vidimo, da se tudi močno sredotočamo na učinke eh, pridobivanja teh sodovin in možnosti ponovnega, eh, ponovne porabe zelo, eh, oziroma ponovnega eh, recikliranja. Zelo malo pa uporabljamo, eh, pa govorimo o ponovni uporabi, kajti ta ni vedno dovolj energetsko učinkovita. To ni vedno najboljši način, kako se lahko ravna z nekim materialom, ampak če združimo eko oblikovanje in ponovno uporabo, potem je to po mojem mnenju nekaj, kar lahko predstavlja pomembno orodje za podaljšanje življenjske dobe nekega materiala ne smemo gledati samo vidike recikliranja, ampak tudi uh, možnosti ponovnega pridobivanja, tako da ne nove vrednosti, upcycling. Mislim, da lahko tam do, dosežemo večjo vrednost za takšne materijale, ki jim zagotovimo neko novo vrednost. Kako pa bi lahko izvajali to strategijo za sorovina? Mislim, da če pogledamo način, kako smo se lotili ciljev na področju energije, uh, mislim, da se tam lahko nekaj naučimo in si dodamo uh, ravno tako tudi cilje za učinkovitost za materijale, ki jih uporabljamo, naprimer letna rast za 3 odstotke. Če nam pogledamo rast prebivalstva na svetu, potem vidimo, da bomo morali to krivuljo obrniti eh, in da bomo morali uporabiti manj materijalov. In zakaj se ne bi eh, k temu pripisali še nekega cilja? Ločiti moramo gospodarsko rast od uporabe materijalov in kako ponavadi merimo, to rast eh, popraš popraševanja oziroma potrošnja. To ni prava pot. Potrebujemo nove modele, eh, tudi nov model za gospodarsko rast. Bistvo tukaj je o tem, kako se bomo tega lotili. Mislim, da se lahko naučimo iz številnih modelov. Naprimer, tako imenovani LIS model, je, ja, oziroma tukaj gre za najemanje in nalasništvo. In potem gre za zakupe in potem so tukaj še uh, druge možnosti, kjer bi uh, lahko več proizvodov zbrali in na takšen način bi izboljšali uh, ponovno uporabo in uh, tudi tako imenovani upcycling. Če želimo spodbujati učinkovitost, potem je potrebno vrata tako odpreti, kot tudi zapreti. Namreč sedaj vidimo, da veliko surovin, tudi zaradi po naši lastni krivdi, se pojavijo nekje na nekem odlagališču ali v sežigalnici. In mislim, da moramo uh, tukaj postaviti neko spodno mejo, zapreti vrata uh, tem odlagališčem. Če jih bomo seveda tukaj zaprli, bomo mogli krati odpreti vrata nekje druge. To pomeni zagotoviti priložnosti za ponovno porabo takšnih materijalov, ter da bi ti materijali dobili novo vrednost. Gre torej za različne načine izvajanja direktive o odlagališčih. Tukaj moramo biti jasni. Kmalo je potrebno zapreti vsa ta odlagališča in postaviti moramo cilje glede ponovne porabe materijalov in surovin. Vem, da bo to zelo težko, ampak sedaj je že čas, da se tega lotimo. Hkrati bi s tem tudi dali neko večjo vrednost materijalom istočasno. Kajte, če, bomo, če bomo prepovedali odlaganje, potem kaj se bo zgodilo s temi materijali? Če ne bodo imeli nobene vrednosti, potem bomo imeli pač nezakonita odlagališča. To moramo še dodatno preučiti, tako da bomo videli, da ne bomo potem prišli iz nekih zakonitih na nezakonita odlagališča in zato sem tudi že predlagala različne gospodarske modele. Predlagala sem tudi, da bi preučili vprašanje, ki ga je omenil tudi gospod Beauty Koffer glede različne obdavčitve. Lahko bi preučili učinke eh, posledic davkov na rodninske vire, neenergetske sorovine, vode in uporabo zemlišč. Kakšni bi bili morebitni učinki tega, če bi dali neko vrednost tem eh, sorovinam in bi spodbujali ponovno uporabo in recikliranje teh materijalov oziroma sorovin. Potem smo videli pri lesu, da ta veriga skrbništva tam eh, in služi svojemu namenu. Ta material se pridobi na nek način, kjer se zagotovi socialno odgovornost podjetij, eh, da je to prijazno do okolja, ampak eh, sprašujem se, zakaj ne bi enako storili tudi pri ostalih sorovinah. Podobno, podobno bi lahko zgorili tudi pri drugih surovinah, kot je bo naprimer pri krvavih diamantih ali ostalih nekaterih redkih a, surovinah, kajti veliko teh prihaja iz zelo različnih m, mhm, področji, ki se jih pridobiva in kjer niso stvari dobro urejene. Sedaj bom zaključila, seveda nisem omenila cel kup različnih stvari v tem mnenju. In uh, gre za dejstvo, da je zaradi uh, Nature 2000 uh, prihaja do težav, uh, ko gre za rudarjenje. Namreč rudarjenje je dovoljeno na območjih Nature 2000. V Evropi smo pač prisiljeni, da se uh, obračamo k svojim lastnim virom in možnostim za rudarjenje. In kot vidimo, obstaja neka naravna nagnjenost temu, da gledamo tiste prostore, ki so prazni in ki jih ne uporabljamo za druge namene. Uh, Običajno pa so to ravno tista območja, ki so zaščitena pod Natura 2000. Tako da mislim, da bi morali zelo pozorno tudi pogledati te možnosti in pa pročiti uh, skladnost Natura 2000 in pa rudarjenje. No, o tem sem se pripravljena pogovoriti, veselim se že razprav z vami. Brez dvoma pa tudi drži to, da mora trgovina biti poštena, zato moramo zagotoviti, da bomo imeli vse ustrezne pogoje glede pravične trgovine v tem poročilu, kot tudi vse, kar se nanaša na socialno odgovornost podjetij. Pa še nekaj drugih tem je tukaj uh, s tem duhom, ki smo si ga sami naprtili. To je nanotehnologija, ta je zelo koristna številnih zornih kotov, je pa zelo škodljiva za okolje naprimer, ko gre za uporabo srebra, uh, uporabo antibakterij, uh, antibakterijskega delovanja, naprimer nekaterim tekstilom itd. In sprašujem se, kakšen je učinek nanotehnologije, ko gre za te surovine v okolju in kako bi lahko prinovno pridobili te materijale, ki so razdrobljeni v teh nanodelcih, teh ne moremo pridobiti nazaj, kar pomeni, da moramo izumiti scheme, ki nam bodo to omogočile. Dragi kolegi, veselim se že zanimivih razprav in sodelovanja z vami pri tej temi. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Florence. Hvala, gospod Florenc. Ja, gerne. Möchte... Hvala. Najprej bi se zahvalil gospod, gospod Markiz. To je dobro izhodišče in tudi vaše razlage so mi zelo všeč. Mislim, da gre vaše poročilo v pravo smer. Malce pa sem prestrašena tem, s kakšnim navdušenjem smo se danes borili za številke 20 ali 30 odstotkov, kako malo interesa pa ta tema, varnost surovin, doživlja ta tema če želimo obvladati klimatske spremembe, bo šlo to samo za zelo inovativno industrijo, z učinkovito industrijo in za me je danes največji uspeh to, da smo glasovali za zavezujoče cilje učinkovitosti. Mislim, da je to pravi pristop. Če bi celo tako daleč, da bi rekel, da sta pomankanje surovin in pa podnebne spremembe, da je to na isti ravni. Če bi se podnebne spremembe uresničile, bi lahko to preprečili samo z visokočinkovitimi napravami. Gre pa za nekatere ključne točke, namreč vprašanje, za katere surovine skrbimo pri tem. Uh, uh, pri tem poročilu. Prebral sem besedo biotik, tega nisem še nikoli slišal. In, uh, morda se res lahko kaj naučimo od simpatičnih majhnih sosedov in zato bom to storil. In zakaj želimo skrbeti za kovino, papir, les ali bomo šli na tla in vodo? Kako široko lahko to gledamo, kako daleč bomo šli. Nasplošno pa velja, da moramo to na tem področju storiti. Iz drugih razprav vemo, da ima celotno vprašanje bolj ali manj tri stebre, namreč zonanjo dimenzijo, ki jo obravnava tudi odbor za zonanje zadeve in odbor za razvoj. Tu se lahko zagotovo marsikaj prispeva, Kajti, če si pogledamo, kako se postavljajo evropska podjetja v Afriki, nekatere z dvignjeno glavo, drugi pa zelo skrbijo za infrastrukturo v deželi in skrbijo za to, kako bi lahko pomagali regiji in kako bi lahko dodano vrednost oziroma ustvarjanje vrednosti tudi presmerili v državo samo. In to se zame zdi odločilno po vprašanje. Torej, način, na kakšen mentaliteta, na kakšen bomo ravnavali z državami, ki imajo zaloge surovin. Tudi naša mentaliteta se mora spremeniti. Potem inovativni stebr, tu je veliko točk, tukaj se ne bom pri vsem strinjal za poročevalko. Mislim, da moramo resno preveriti, ali res lahko pridemo do naših verov v Evropi. ali pa so razlike pri preveliki implementaciji pravil v zvezi z flore in faune. Prihajam iz eh, volilnega okrožja, ki je od sosede oddaljen 148 km, ampak flora fauna uresničuje popolnoma drugače kot eh, naša regija Spodni Ren. Uh, Mnenčasti rudnik je bil zaprt pri nas pred 20 eh, leti in do tja ne moremo več, ker imamo prepoved zaradi flore in faune in to bi morali preveriti, če ne bi to morda preoblikovali malce bolj usmerjeno v prihodnost, seveda pa z zelo strogimi zahtevami, zato da bi lahko koristili tudi regionalne in nacionalne vere. Vprašanje politike recikliranja, ki jo je omenila gospa Markis, to je tema, s katero se ukvarjam že leta in leta. In rekel bi le, da beseda recycling v Evropi ni opredeljena in to sem povedal že večkrat, vendar pa podpore nekako za to ne dobim. Še enkrat, pri odpadkih iz elektronike švedi recikliranje opredelijo tako, da zbirajo 16 kil in obstaja zelo zanimivo državo poleg Avstrije, ki uh, uh, zbirale tri. No, se ni treba, da vsi zbiramo 16 kil, ampak vsi bi morali priti vsaj na 10 kil. In če ne pridete do tja, potem je treba pa dati nalogo državnemu tožilcu. Tako enostavno je to. Mislim, da pri vprašanju politika recikliranja potrebujemo še kar precej dela in piljenja zato da bomo delovanje podjetij privedli do tam, kamor smo to želeli politično storiti, namreč do več ponovne uporabe in reciklaže. Kar se tiče odlagališč, sem že pred desetimi in petnajstimi leti in sedaj pred kratkim to sem sodeloval pri sestavi poročila z vizitimi. Tudi jaz bi bil zato, če bi jo tri zaprli odlagališče, ampak če pa gremo v nove države, ki so sedaj naši člani, potem v Romuniji in Bolgariji ne moremo jutri reči, zaprite odlagališča, kdo to zahteva, ne spozna tankešnih problemov. Ampak Evropa bi lahko začela ukinjati dodatne subvencije za odlagališča, ampak naj začnejo subvencionirati. Um, sežigalnice in sicer zelo pogumno z um, rekuperacijo toplote in tako naprej. To bi moralo biti sredi mesta, ne samo na obrobju mesta, zato da bi lahko ponovno koristili energijo. Potem gospodarski zakup, to se začenja pri podjetju Caterpillar, sploh ne morete več kupiti um, stroja nad eh, ne vem koliko ton, kaj ti. Tega ne omogočajo. Vprašanje pa je, ali ta zakup res lahko odredimo z zakonom. Tu nisem prepričan, ampak tu bi morali več eh, motivacij vključiti v to področje. Kar se tiče odlagališč, gospa kolegica, predvidevam, da bomo šli v isto smer, ampak opor eh, bo pa velik tudi v tem odboru. Države so, ki imajo luknje in ki jih zapolnijo. Tako pač je. To ni zelo elegantno, ampak tako je. In to so tudi države ki so države ustanoviteljice te uh, unije, ne tiste zadnje dve, ki sem jih prej naštel. To države ustanovice le počnejo. Potem pa seveda urbano um, rudarstvo je zelo popularno. Ampak kaj to pomeni? Da bomo staro odlagališča odprli, da bo lahko metan se sprostil? Ali imamo neka inovativne predstave, da pač. Uh, to tam ostane in na licu mesta nekako to predelamo. Kako si to predstavljamo, to bi morali v tem poročilu morda omeniti, da predelili bomo to zelo težko. Energetska učinkovitost in kriteriji, tu potrebujemo nekaj opremljivega, to je res. Ali naj bo to številka, ne vem, ker mislim, da je to tudi zelo različno v posameznih sektorjih tisto področje, kjer lahko storimo veliko. So pa tudi druga, kjer so stroški za zmanjšanje zelo visoki. O tem moramo razpravljati, ampak to, da bomo morali nekaj ciljev postaviti prej ali slej, se mi zdi pravilno in priporočljivo. Pri hierarhiji surovin, to je na prvi pogled zelo zanimivo, ampak tu moje podpore ne boste prijeli kajti ne želim prevzeti politične odgovornosti za to, ali je to najekla v. V reševalnem um, vozilu boljša kot v veternici pri veterni elektrarni. No. Primerjave morajo biti zelo realne. To, da pa moramo s tem ravnati zelo zavestno in zavedno, to pa se strinjam. S hierarhijami imamo v, pri okoljski politiki v Evropi slabe izkušnje. Ali bi razpravljali tudi o nekih hierarhiji v drugi direktivi, kjer je pet stopen malo tako tako definiranih, torej tu moramo biti previdni. Z načelom pa se strinjam, namreč, da je treba spremeniti zavest, to pa podpišem. Davki na sorovine, to za male, srednje, veliko podjetje v, pri CDU ni sprejemljivo, sem proti davkom, sem pa za celo vrsto spodbudnih instrumentov, da pa ljudem potegnemo že pa še več denarja, se mi pa ne zdi pravi sistem. Načelo povzročitelja se strinjam. Nasplošno bi vam rad čestito, z veseljem bomo sodelovali in želimo, da bo to na koncu še boljše poročilo, kot je že sedaj. Merci beaucoup, Jan Charbrandi. Hvala lepa. Ker Brandi. Hvala, ehm, gospod predsedujoča het feit dat we dit onderwerp hier bespreken, dat geeft aan dat. Že samo dejstvo, da govorimo o tej temi, znak, da komisija tukaj ni tako enotna glede tega, kako obravnavate surovine. Imamo strategijo o surovini, ki se ukvarja z razpoložljivostjo surovin in imamo nek eh, načrt, neko časovnico. To je del strategije Evropa 2020, kjer gre za bolj učinkovito rabo virov oziroma surovin. Oboje je treba seveda povezati med seboj. Tukaj imamo redke surovine ki jih vključujemo, po drugi strani pa gre za splošno temo, ki je gospodarsko velikega pomena. Vsak dan lahko preberete v časopisu kaj o težavah v tem in onem podjetju zaradi povečanja cen surovin. Zaradi tega morajo tudi zvišati cene svojih izdelkov. Kitajska je kar naenkrat nehala odpirati mejo za izvoz redkih rudnin. In če bomo en drugemu oporekali surovine, potem bo to prispevalo samo k temu, da bo trpelo okolje. Gre za zelo široko zasnovano temo. Obžalujem, da komisija ni že od vsega začetka obravnavala celotno temo in se zdaj ukvarja samo z razpoložljivostjo surovin. Če si preberem sporočilo komisije, gre tukaj predvsem za oskrbo s surovinami iz tretjih držav. To je prva prednostna naloga, šele potem govorimo o rudarjenju na lastnem območju. Najprej treba najti način za uporabo obstoječih sorovin ali pa omejiti porabo sorovin. To se najde v sporočilo komisije čisto na koncu. Veseli me, da se je poročevalka. Eh, tega lotila in dejala, da bi moral biti vrstni red eh, obraten. Imamo še kar nekaj sprašanj za komisijo, kot tudi poročevalko. Najprej, katere instrumente imamo v rokah eh, v Evropi? Veseli me, da si podamo cilj 3-odstotnega povečanja učinkovitosti rave sorovin na leto ampak kakšne možnosti ima Evropska unija to tudi izsiliti. Takšne cilje smo navajali tudi v preteklosti, vendar to ni prineslo prav veliko. S tem v zvezi naslednje vprašanje. Veliko imamo pravil, kar zadeva bolj učinkovito rabo surovin. Tukaj gre predvsem za odpadke, o čemer je govoril tudi gospod Florenc. Tukaj imamo ogromne razlike med posameznimi državami članicami. 80-90 odstotkov odlagališ v posameznih državah, članicah, v drugih držav članicah pa smo že zelo daleč pri ponovni uporabi surovin. Del pa seveda tudi se žigamo. Na vsak način jih zelo malo odlagajo določene države. Vse to je skupaj povezano. Ko gre za bolj učinkovito eh, rabo surovin, moramo najprej proučiti obstoječa pravila, in ugotoviti, kakšne cilje potrebujemo pri ponovni uporabi in izboljšati položaj na področju odlaganja odpadkov. In potem pa imamo še celo vrsto podrobnih vprašanj, ki se bodo pojavile. Veseli me, da se ukvarjate z biotsko raznovrstnostjo. V razpravi o virih in sorovinah eh, pogosto pozabljamo, da so sorovine odvisne od biotske raznovrstnosti. Zrak, tla, voda, vse skupaj je s tem povezano, tudi les kot naravna sorovina. In vse to skupaj je treba upoštevati v ustrezni strategiji za sorovine. In tukaj imate tudi predlog neke dajatve na sorovine. To morda zveni logično, ampak če se pogledate, kako rastejo cene sorovin, je to potem resnično lahko pozitiven prispevek ali pa ne bo to vplivalo na še zmanjšano konkurenčnost malih in srednjih podjetij, pa tudi večjih podjetij. Zato bi komisijo prosil, da pripravi neke spodbude za spodbujanje ponovne uporabe sorovin. Hvala lepa, Karl Šluter. bas kot prvi, bas Aikhut. Hvala lepa, mi je vseeno, kateri prvi govori. Hvala lepa vsekakor za besedo. Najlepša hvala, gospa Merkis Judit, za odlično poročilo. Gre za pomembno temo in kot je povedal že gospod Florenc, je nekoliko presenečen, da je zdaj dvorana tako prazna. Rad bi razpravljal tudi o odstotkih, ampak z veseljem sem tukaj tudi pri tej razpravi, ker gre za pomembno temo. Ko govorimo o podnebnih spremembah in o energetski očinkovitosti, so to samo določeni razlogi za pomanjkanje sorovin, s katerim se soočamo. O tem je govoril tudi gospod Gerbrandi. Pogledati si moramo širši kontekst učinkovite rabe energije kar bo tudi vplivalo tudi na biotsko raznovrstnost. Tukaj smo pri sorovinah. Pamer, ki smo morali jasno povedati, da če se ukvarjamo z tematiko sorovine, moramo pokriti tri zadeve in to po pravem vrstnem redu. Najprej učinkovita uporaba sorovin, potem moramo pogledati, ali je mogoče kakršno rudarjenje v Evropi in tretje je trajnostni dober način zadajanja razvojne pomoči zunaj Evropske unije. Takšni bi moral biti vrstni red in to mora biti bistveno bolj jasno kot doslej. Če si pogledamo mnenje gospe Markis, pravi, da potrebujemo jasne cilje, govori o triodstotnem cilju povečanja učinkovitosti uporabe sorovin. Vprašanje je, je to absolutni cilj ali relativni cilj, po moje, mora biti absolutni, kajti relativni ni samo težje doseči, če imate močno gospodarsko rast, še vedno ne moremo govoriti. O možnem položaju v gospodarstvu, ki temeljijo na inputu, na sorovinah. Zato moramo govoriti o absolutnem učinkovitostnem cilju. Kar bo še poudarilo pomen, je razmišljanje o nadaljnih zavezujočih ciljih. Tako kot pri podnebju pred nekaj leti začenjamo z nekimi ohlabnimi, približnimi, relativnimi cilji, za dolga leta na področju podnebnih sprememb. Zdaj prihajamo v fazo, ko bomo postavljali konkretne cilje. Pri biotski raznovrstnosti smo še tudi približnimi števil, pri nekih približnih številkah do leta 2020. Vsi pravijo, da je nekaj pomembno, ampak ko gre za konkretne politične ukrepe, se vsi umikajo. Eden od naših predlogov bo, da bodo cilji tudi del evropskega semestra. Tako, da smo pogledali, kje morajo odgovornost prevzeti tudi države članice, tudi na področju okolja in socialnih vprašanj more prevzeti svoj del odgovornosti in sem sodil tudi surovine, potem imamo eh, direktivo o okoljsko primerni zasnovi, tukaj moramo zagotoviti, da si želimo ekodizajn na širše osnove. Ta je vezan na energetsko učinkovitost, kar bi lahko razširili tudi na sorovine. Kar zadeva hitro izvajanje direktive o odlaganju odpadkov, tudi tukaj potrebujemo neko hierarhijo odpadkov. Politika mora temeljiti na hierarhiji odpadkov. In takšna hierarhija se mi zdi nekoliko bolj pomembna kot eh, prepoved eh, odlaganja kot ste dejali, je treba preveriti, kje bi lahko bilo, tak, bila taka prepoved učinkovita, lahko prihaja do nezakonitega odlaganja odpadkov. Če bomo pa prepovedali samo odlaganje, potem bomo prišli na drugo najcenejšo varianto, na sežiganje. Sežiganje pa spet ni dobro za ohranjanje sorovin. Samo zadnji del se bo premaknil k drugi rešitvi to je sežiganje. To bi bilo zapravljanje dobrih materialov, zato bi morali tukaj zadeve izboljšati in pri tem vam bomo pomagali. In še nekaj glede obdavčevanja. Koliko začnem govoriti o davkih, vsi začnejo se umikati, oklevati, ampak moramo biti jasni, ko govorimo o surovinah in očekoviti rabi surovin je oblačevanje en možnih načinov, ki nam bo pomagal prinesti prednosti recikliranju v primerjavi z drugačnimi eh, ravnanji. Tukaj lahko dajemo cenovne spodbude na pravem mestu. Vse politične stranke se vedno prepirajo glede tega, da je treba eh, prinesti odgovorne stroške od eh, delovne sile na materijale. Torej ne govorimo nujno o večjem davčnem bremenu, govorimo o prenosu na sorovine z dela. In tukaj bi si želel zelo močno formulacijo. Upam, da bodo tudi druge politične skupine temu sledile, kaj ti dejansko bi morali tudi sprejeti konkretne ukrepe tam, ko se veliko ostijo. Hvala lepa in želim vam veliko uspeha pri izboljšavi besedila. Hvala lepa. Hvala. Sedaj bomo dali besedo poročevalcem v sencu. Imeli boste dve minuti in pol, da boste govorili, tako da bomo lahko pravočasno končali. Gospa Ubner. Dziękuję bardzo. E, strategia e, w sprawie surowców. Hvala lepa strategija povezana s surovinami v Evropski uniji je pomembna tema. Vsi se zavedamo, da so naravne surovine skoraj že izčrpane, tako da moramo že danes spet vse potrebne politike, ki bodo omogočile pretirano izkoriščanje teh surovin. Poskrbeti moramo za to, da bomo surovine učinkovito in dobro uporabili. Kar zadeva samo poročilo, mm, se mi zdi, da zajema veliko elementov, ki jih bomo podprli. Bi pa nekaj povedala še o uporabljenih proizvodih. Pogosto na njih gledamo kot eh, na odpadke. Po mojem pa bi bil li odpadki samo nekaj, kar ne more biti več surovina za ponovno uporabo za eh, katerega drugega proizvajalca. Če bomo odpadke tako razumeli, to se pravi, da vsak izdelek, ki smo ga porabili, takšen, da ga lahko vsaj deloma ponovno porabimo in samo tisti ostanek, ki ga ne moremo ponovno uporabiti, je odpadek. Potem bi lahko uporabili več in reciklaža bi bila bolj utemeljena. Govorili smo tudi o daljših garancijskih eh, dobah za posamezne izdelke. Garancijske dobe so dokaj kratke in eh, čas uporabe teh proizvodov je 5-6 let, kar ni dovolj. Če bi za proizvajalce sprijeli predpise, ki bi prisilili, da podaljšajo karancijske dobe. Ali pa drugače, da bi zadevo uredili tako, da če vrnemo staro po petih letih, recimo kot pri avtomobilih, čeprav je garancija že potekla, avtomobil pa je še vedno uporaben, vrnemo ta avtomobil, staro za novo, zamenjamo in stari avtomobil se lahko uporablja naprej. Na ta način bi lahko sorovine uporabljali tako, da ne bomo preveč obremenjevali okolja. Težko si je predstavljati, da bi stroški razvoja določene proizvodnje v določeni industrijski panogi škodovali okolju, kar vpliva na vse nas in proti temu ne bomo naredili nič. Zato se moramo osredotočiti na to, da bo celotna politika vezana na uporabo surovin takšna, da ne bomo imeli pretiranih vplivov na okolje, kajti mi imamo odgovornost za naslednje generacije. Zvrcanje uvagi na to, da bi smo zmenili definicijo. To bi moralo tudi pomeniti, da spremimo definicijo odpadkov in s tem se bo vsak izdelek uporabljal kot surovina za nadaljno proizvodno. Hvala lepa, gospod Prodi. Hvala, predsedujoča. Mislim, da bi potrebovali bistveno več časa za to, da bi to temo temeljito predelali. Na vsak način pa tukaj govorimo o vzdržnosti, o trajnosti, ki je v središču naše pozornosti. In tudi v središču sprememb, ki jih zdaj sprejemamo. Po eni strani imamo pravico do dostopa do surovin, kar je treba zagotoviti sedanjim in prihodnim generacijam. To je osnova za trajnost ali vzdržnost pri vsem. Pričemer to pomeni tudi nujnost učinkovite rabe surovin. Istočasno se moramo omakniti od eh, materialnega, od materializma. Naša družba je vezana samo na uporabo materijalov, stalno večanje brutonacionalnega proizvoda in tukaj prihajamo v nasprotje naše civilizacije. Sej pri surovinah prihaja do pomanjkanja, torej nimamo več dovolj razpoložljivosti, kar je vprašanje, s katerim se moramo spopadati. Razmisliti pa moramo tudi o tem, kako izvajati proizvodnjo z uporabo manj surovin, manj materialov. Po drugi strani pa imamo določene materijale, ki jih preprosto zapravljamo. Naprimer fosfor. tukaj imamo še virov za 70 let približno. Zelo veliko pa se uporablja pri gnojilih, kar pomeni veliko zapravljanje. Sredi tega, ker se te snovi potem preprosto razmečajo v okolje. Podobno je z drugimi kemičnimi snovmi v kmetijstvu. Na tem področju bo treba skrbno razmisliti, kako ponovno pridobiti posamezne snovi. Razmišljamo o veliko primerih. Naprimer, srebro, zlato, ki se uporablja naprimer v mobilnih telefonih. Zlato uporabljamo zelo veliko dušno. O tem bi bilo dobro razmisliti, kajti gre za vzdržnost naše družbene, našega družbenega razvoja. In zato bi morali razširiti te zadeve z drugimi faktorji. Hvala lepa, Karl Schluter. Thank you. I would like to... Hvala. Naj. Nadaljujem tam, kjer je končal bas glede konkretnih ciljev. Dokor se povedali, je zelo v redu, ampak to je nekaj, pri čemer moram biti zelo jasni. Tradicionalna logika je, da se borimo za rast, rast in stabilnost, to je naš pakt, kajti drugače ne bomo imeli dovolj delovnih mest, problem pa je, da je na globalni ravni surovinska učinkovitost eh, pri ničli. Kitajska ne dela nič, eh, Indija tudi ne bo naredila nič. Torej, če govorimo o globalni rabi, očinkoviti rabi, je situacija porazna. Pri nas smo imeli dobro učinkovitost eh, zaradi tega, ker smo tisto industrijo, ki potrebuje veliko solovin, ki je energetsko zelo potratna, preselili izven našega območja. Zato je treba nekaj globalno narediti. Vsako leto postajamo vse manj učinkoviti. Lahko to nekako uporabimo za večjo učinkovitost. Če tega ne bomo storili, kako bomo zmanjšali eh, izpuste emisije? Tudi, če imamo dovolj eh, dobre instrumente, ne bomo mogli kompenzirati obega obojega, to se pravi rešitve za rast eh, zaradi ustvarjanja delovnih mest in eh, izboljšanje okolja. Če imamo ra gospodarsko rast 6 odstotkov, ne moremo toliko povečati pri zmanjšanju emisij. Problem je v tem, da morda ni najboljše rodje imeti pak za rast in stabilnost če se želimo bolj pošteno razdelitev resursov po svetu, bi morali mogoče zmanjšati delovni čas, povečati učinkovitost in uporabiti učinkovitost pri uporabi virov kot kriterij za zmanjšanje emisij. Če ne bomo pomagali tem državam, ne vem, kako se bodo razvijali. To je velika dilema. Moja rešitev je da jasno povemo, kakšne cilje imamo, želimo delovna mesta, zmanjšanje emisij. Rast pa bo takšna, ko bo, ne moramo postaviti za cilj gospodarsko rast. Hvala lepa. Hvala lepa, Linda McGavin. Bom hitra in veselim je, da je Judith toliko stisnila v tako majhno poročilce. Veliko zelo pomembnih točk je tukaj navedla, samo dve zadevi. Najprej k deveti točki. Zelo mi je všeč ta točka, kajti zavedati se moramo, da je veliko virov, ki jih porabljamo, prihaja iz najrevnejših držav sveta, ki tam eh, kopljajo ali pridobivajo te sorovine in so že zdaj zapostavljeni. Zato moramo zagotoviti, da to, kar počnemo v Evropi ali tudi v ZDA, ne bo še poslabšalo položaja tisti, ki pridobivajo te surovine. Zanima me, kako to upoštevajo, upošteva komisija pri strategiji za surovine. Drugo pa je to, kar je povedal Karl Heinz, gospod Gerbrandi. Gre za koherentnost eh, naših notranjih politik. Komisija naj nam eh, nekaj pove o tem pred kratkim sem se srečal z nekaj eh, steklari, ki so zbirali veliko stekla za reciklažo. Dokler niso lokalni organi v moji regiji vzpostavili ustrezno organizirano zbiranje. Collection is being done, it's, been, it's putting glass. No, sej mogoče bila ideja dobra, tako da ni treba prenašati stekla do nekega steklarja, ampak z zbiranjem eh, so združili steklo in eh, plastiko in zdaj lahko ta, to steklo uporabljajo tudi za izboljšavo C, zaradi tega, ker se je kvaliteta stekla degradirala. Včasih je en politični cilj nasprotuje drugemu. Zdaj vprašanje, kaj je najboljše, kako spodbujati reciklažo. Je sploh eh, smiselno, če je treba pošiljati eh, dva tovornjaka za zbiranje dveh različnih sorovin, se to sploh splača, treba je upoštevati, kakšne stroške imajo eh, lokalne, lokalni organi, ko morajo plačevati za osnovne storitve in se odločati med skrbjo za starejše in zbiranjem odpadkov zadeve bi morali uskladiti, kajti vse skupaj bo pre, pripeljalo do novih vprašanj na področju svetovnega trgovanja. Hvala lepa, gospod Ader. Hitro, prosim. Hvala lepa. Smo sicer v različnih eh, političnih eh, skupinah, pa vendar bi. Poročeval, ki je pomagal s primerom lani, smo izgrazili soglasje pobudi, da bi prepovedali eh, cijanine rudarske prakse. Po drugi strani pa že tedne, mesece govorimo o elektroodpadkih, kar je omenjal tudi Karl Heinz Florenc. Kako lahko te zadeve med seboj povežemo? Če je torej pri izbiranju elektronskih odpadkov in ponovno uporabo teh eh, materialov izboljšamo, povečamo učinkovitost, lahko iz iste količine elektroodpadkov pridobimo 50 odstotkov več zlata kot iz ene tone rudnin. Kar pomeni, da gre pri pridobivanju zlata z uporabo cianida za zastarelo tehniko 2 grama na tono iz ene tone elektroodpadkov bi lahko 150 kratnih tega pridobili. Torej 300 gramov zlata. Kar pomeni, da moram po eni strani uporabiti pri silo, po drugi strani pa eh, dobre eh, prakse. Na vsak način moramo prepovedati zastarele tehnologije. Po drugi strani pa morajo nove tehnologije, pa moram spodbujati nove tehnologije. In k temu sodi tudi ponovna uporaba in reciklaža odpadkov točno dve minuti sem porabil, hvala lepa. Sedaj bom na kratko dala besedo še komisiji. Hvala. Smo hvaležni za to, da ste govorili tako kratko. Torej, gospod Kavalo iz komisije. Thanks, uh, uh hvala, predsedujoče. Poskušal bom biti zelo kratek in bom šel točko za točko. Najprej hvala gospe Markiz za zelo dobro mnenje, ki ga je pripravila. Na začetku naj povem, da je naše sporočilo o sorovinah ne pokriva samo rudnine, ampak eh, biotske resurse. Naprimer, eh, to ne, ampak eh, pokriva les in pa kavčuk v komisiji upoštevamo tri stebre in kar, je, kar ste upoštevali tukaj, je tretji stebr pri učinkovitosti reciklaža. Imamo nekih prioritet eh, med posameznimi stebri. Vsi so enako pomembni. To pomeni, da eh, reciklaža ni manj pomembna od drugih zadev. Naslednja točka. Vprašanje ciljev. Strenjamo se z mnogimi mnenji, ki so bila tukaj izražena glede težavnostjo številčnega opredeljevanja ciljev. E, smo za očinkovitost rabe, komisija je pravkar sprejela sporočilo glede e, prednostnih aktivnosti, vendar je težko nekje določiti neko številko. Vprašanje je, ali imamo metodološki pristop, ki je ustrezen za to. A ni bolje, če si od primera do primera pogledamo na področju reciklaže, naprimer, kako zgleda situacija. Prejšnji teden smo glede odpadkov postavili cilje za zbiranje eh, gradbenih odpadkov. Najboljše je, da za vsak posamezni primer na realni osnovi določimo te cilje. Mi smo za neko splošno številko, ki bo potem nerealistična. Kar zadeva šesto točko. Tukaj govorite o sistemu sledljivosti surovin v proizvodni verigi in po sistemu skrbništva. Ne vem, kaj natančno mislite tukaj če vzamemo flekt, ki je vezan na gozdove, vidimo določene možnosti, ampak spet eh, na, pri posameznih primerih ne nasplošno. Nekje drugje v točki 9 govorite o konfliktnih rudninah, tukaj o krvavih rudninah. Eh, tukaj komisija dela na problemo. Mislimo, da bi bilo bolje da si pogledamo zadeve posamično, ne pa, da nekaj splošno sprijemamo. Ker zadeva osmo točko, vprašanje biotske raznovrnosti in povezavo med gospodarstvom in okoljem, to je srčika naše politike in to tudi zelo pozdravljamo. Naj povem, da smo lansko leto sprejeli smernice za Naturo 2000 s ciljem nuditi usmeritve državam članicam in lokalnim oblastem glede tega, kako lahko ta dva cilja ekonomski in ekološki uskladimo. Na zadnje je tukaj še enajsta točka, kjer govorite o obdavčevanju narodnine oziroma na surovine. slišali smo tudi komentarje nekaterih poslancev. Če vzpostavimo davek, ki bo pomenil strošek, ki ga ne bodo imeli zunani konkurenti našega gospodarstva, pomeni konkurenčno šibkost za naše proizvajalce. Če pa prenesemo davke na delo, na surovine, prav, če to v končni fazi ne pomeni više stroške za proizvajalce, potem bi lahko to rešitev proučili. Zato je seveda potrebna določena gospodarska analiza, ampak morda bi bilo to zanimivo proučiti. In še zadnji komentar povezan z zadnjimi pripombami. Nekdo je omenil, katere instrumente lahko uporabimo za bolj učinkovito učinkovito rabo sorovin in bolj učinkovito recikliranje. Tukaj vidimo možni odgovor. To ni zapisano v vašem poročilu, gospa Markiz. Gre za hitro izvajanje inovacijskih partnerstv. O tem razpravljate tudi v parlamentu. Komisija pripravlja eh, svoj prispevek eh, glede inovacijskega partnerstva pri sorovinah menimo, da če želimo resnično napredovati, potrebujemo strukturiran dialog z državami, z nacionalnimi parlamenti, z lokalnimi oblastmi in tako naprej, v katerem si bomo redno ogledovali to problematiko, ali imamo na voljo tehnologijo, ki nam bo omogočila večjo učinkovitost reciklaže. Lahko imamo standarde, imamo ustrezna pravila javnega naročanja, ki to spodbujajo. Spraševali ste po instrumentih, vidimo različne možne instrumente, vendar pa je treba o tem redno razpravljati, sploh ob obštevanju kriterija, ali je nekaj sploh izvedljivo ali ne. Za primer, vsako leto, vsake dve leti se zgodi kaj, to je moje osebno mnenje. Iste zadeve začnemo ponavljati. Inovacijsko partnerstvo bi lahko bil način za vzpostavljanje rednega dialoga o vseh teh vprašanjih, v katerem se bomo vprašali, kaj lahko dosežemo in na katerem področju, kdaj. Čez eno leto, dve leti, pet leti in tako naprej. To nam manjka. Če želimo prejiti od splošnih izjav na resnični napredek na teh eh, področjih, ki so za nas resnično ključnega pomena, in tukaj podpiramo vse komentarje v tej smeri, To so vprašanja ključnega pomena. Zato pa potrebujemo strukturiran dialog in eh, sprejemanje odločitev, česa trenutno nimamo. In to je zame izziv, s katerim se bomo soočali. Hvala. Hvala lepa za ta pozetek. Želi pročovka še dodati par besed? Hvala lepa, dragi kolegi, hvala lepa za te konstruktivne pripombe in predloge, tudi za komplimente, ki ste mi jih dali. Postavljena so bila različna vprašanja. Na kratko bi odgovorila na postavljena vprašanja in mislim, da bo potrebno izvesti še kakšno razpravo, kar zadeva posamezne točke, ki so pomembne. Kaj zadeva to, kar je povedal gospod Florence? Maar ik denk dat we wat duidelijk. To je pomembno, seveda, ni na nas, da zasledujemo neke cilje same po sebi, ampak eh, moramo pogledati pri vsaki zadevi, eh, kaj lahko dosežemo. Samo postavljanje ciljev ni učinkovito. Pri reciklaži moramo postati bolj konkretni. Ne moramo napisati 70 odstotkov materijalov, treba reciklirati. Vprašanje je, kaj si želimo od tega dobiti. Zato moramo reciklažo razdeliti v tri faze. Najprej imamo tukaj zbiranje. Potem predhodno obdoljavo, predpripravo in potem rafiniranje, predelavo, torej topljenje ali taljenje. To so tri faze. čim več materijala je treba na koncu dobiti ven. Jasno mora biti, kakšen je naš končni cilj. Sej ne moremo na vsak način iti z glavo skozi zidi in nekaj hoteti. Nisem povedala, da moramo določiti neke eh, cilje glede učinkovitosti, zavedati se moramo, da je uporaba različna in uporaba ni vedno najbolj koristna. In mogoče imamo področje, kjer lahko določeno sorovino bolj učinkovito uporabimo, zaradi tega se imamo tudi konkurenco med različnimi področji pri porabi snovi. Gospod Sorenc je omenjal primerjavo jekla za, za reševalna vozila ali veternici to je seveda težko primerjati. Mogoče pa imamo kakšne druge možnosti za substitucijo. Nekaj k davku, dajatvi. Ne bi si želela, da nalagamo davek na davek in povečujemo obremenitve, ampak nekaj bomo potrebovali. Instrumente potrebujemo in k temu sodijo tudi finančni instrumenti, ki so pomembni za spodbujanje k določenim praksam in tudi za zastraševanje. Zato bi lahko razmišljali, kako nekako ta davek z dela premaknemo na obdavčitev materijala. Če bo delo postalo cenejše, bo mogoče tudi bistveno več popraviti. Danes vsak doraje kupi nov aparat zaradi tega, ker je popravljanje takega starega aparata dražje. To moramo spremeniti gospod Gerbrandi in drugi so omenjali biotsko raznovrstnost, kar je seveda pomembna tema. Tukaj potrebujemo celovito politiko, ki ne bo razsebljena, ne bomo enkrat govorili o hranjanju vrst, potem biotopo, potem bomo govorili o očinkoviti rabi določenih in naravnih sorovin. Ne. Vse skupaj moramo zružiti v eno veliko strategijo, ne ločeno, samo zato, to, ker imamo 27 različnih komisarjev. Komisija se mora še naprej celovito lotevati teh eh, problemov, če tega doslej nekje ni storila, mora to početi odslej. In še nekaj, kar zadeva izvajanje obstoječe zakonodaje. Še Ko hočemo nekaj več, ponavadi sprejemamo nove zakonodajne akte. Včasih pa imamo zakonodaje čisto dovolj, ampak nismo najbolj učinkoviti pri izvajanju te zakonodaje. Zato je treba malce počistiti pred lastnim pragom. Odločilnega pomena je izvajanje obstoječih direktiv. Predsedujoča prekinja, prosim, da zaključite. Čisto na kratko. Še nekaj dodatnih vprašanj je bilo postavljenih, kar zadeva odlagališče odpadkov. Tukaj ne sme priti do prenašanja problema, gospod Ader. Nimamo več tolmačenja, tako da uh, zato morate zaključiti. Okay. Potem bom pač govorila angliško. Mislim, da ni veliko razlik v mnenju ampak eh, pri odlaganju in podobnem. Veselim se že te razprave. Še zadnja beseda glede inovacijskega partnerstva, ki ga je omenjala komisija. In s tem se tolmačenje zaključuje. And I would uh, very much like to see that uh, uh, because uh,